dalje. Skupaj z eh, predsednikom sveta eh, sem podpisal deset eh, zakonodajnih aktov, ki bodo ravno tako objavljeni v zapisniku današnje seje. Sedaj pa prehajamo k spremembam oziroma k sprejetju dnevnega.